Spoštovane kolegice in kolegi, sedaj pa prehajamo k obrazložitvi glasov. Najprej o poročilu Stevenson. Kolegica Ceniki je prva, ki dobi besedo. Hvala lepa, gospod predsednik. Gre za večletni načrt glede staleža sleda, ki se nahaja zahodno od Škotske in ta načrt je bil sprejet, preden je stopila v veljavo pogodba. Zaradi tega je potrebno tudi prilagajanje. Namreč ta načrt je vezan na pogodbo in rešitev, ki je bila sprejeta, lahko vpliva na sprejemanje odločitev glede drugih večletnih načrtov. Zaradi tega uh, podpiram to poročilo. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, kolegica Canigi, sedaj pa kolega Jar. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Predlog uredbe Evropskega parlamenta ima dve razsežnosti. Ena razsežnost je vsebinska, kar se tega tiče. Uh, nimam nič proti. Seveda je pomembno, da nadzorujemo stalež sleda in da uvedemo ukrepe, če pride do prelova. Ampak še nekaj je zelo pomembno in zato sem tudi podporil ta predlog. Tukaj gre za vprašanje, kdaj eh, delamo za delegiranimi akti in kdaj imamo običajni zakonodajni postopek. In izredno podpiram stališče poročevalca, ki pravi, da je prenos pristojnosti na Evropsko komisijo časovno omejen, kajti gre za to, kje je, kje je politična moč ali v parlamentu ali v komisiji. In kot vedno se mnenja, da parlament ne bi smel eh, tako enostavno oddajati svojih pristojnosti komisiji. Hvala lepa, kolega Jar, sedaj pa kolega Kili. Eh, Hvala lepa, gospod predsedojoči prisluhnil sem eh, razpravi danes zjutraj o poročilu Stevenson. In moram povedati, da mi ni bilo všeč, ko sem slišal, da se lezbonska pogodba ne priznava in da eh, podjetja to eh, spregledujejo. Davis in drugi so poskušali storiti vse, kar je bilo v njihovih močeh, da bi se soočili s problemi ribolovne industrije. In ker se to ni priznalo, to ni prav in tega ne bi smeli sprejeti. Danes zjutraj sem, oziroma je večina glasovala za to poročilo. skor, velika večina je glasovala za to poročilo in upam, da bo to motiviralo ljudi. In upam, da bo gospod Stevenson nadaljeval svojim dobrim delom. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Kamal. Hvala lepa, gospod predsedajoči, da ste mi dali priložnost, da pojasnim svoje glasovanje. Čestitam gospodu Stevensonu, svojemu kolegu, da mu je uspelo pri glasovanju. Ampak če si pogledate skupno ribiško politiko na splošno, je posem jasno, da je spodletela. Pravzaprav je bila to komunistična ribiška politika. Kaj ti posledica je, da imamo eh, netrajnostna morja za premalo ribami? Ko uvajamo ribiško politiko, moramo vedeti, da imajo najboljšo eh, Islandija in še nekateri drugi. Kaj ti tam eh, vse temelji na eh, pravicah eh, za lastnino, s katerimi je mogoče trgovati in to je spodbuda, da se ohranjajo staleži na trajnosten način. To je bolje kot pa ta centralistični komunistični režim ribiške politike, ki je vodil k temu, da so naša morja oropana in da vlada katastrofa. Čas je, da uvedemo tržni pristop. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Kamal. Sedaj pa še kolega Tenok. Gospod predsedujoči, podporil sem to poročilo o večletnem staležu. Podpiram predloge v poročilo. Znanstvene organizacije bi morale igrati bolj temeljno vlogo pri večletnih načrtih. Komisija bi se morala posvedovati z regionalnimi a, svetovalnimi svetovi in pa eh, z eh, znanstvenim, tehničnim in gospodarskim odborom, preden uvaja spremembe v večletne načrte. Treba je ohraniti te staleže. Pritegniti bi morali strokovnjake in to bi pomagalo komisiji, da bi sprejemala odlo primerne odločitve, tako da bi te staleže učinkovito upravljali. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Tenok. Sedaj smo zaključili sa poročilom Stevensom. Prehajamo k poročilu Ader. Začela bo kolegica Zaniki. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Bopal Toloza, veliko je družb, ki eh, so v zadnjih letih ogrožile, ogrozile življenje evropskih državljanov. Poročilo Ader se nanaša na eh, nesreče, v katere so vključene velike količine nevarnih snovi, ki onesnažujejo okolje. Od julija 2015 bodo torej veljali ukrepi, ki bi morali zaščititi okolje, predvsem pa zagotoviti eh, zaščito državljanov Evropske unije. Zato sem glasovala za to poročilo. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolega Antonioci. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spomnimo se nekaj velikih okoljskih nesreč, ki jih zagotovo vsi poznamo. Veliko je bilo tudi primerov nesreč pri delu, eh, ki so jim sledile velike okoljske posledice. Poleg tega takšne nesreče tudi presegajo državne meje. Zato sem glasoval za poročilo kolega, kaj ti mislim, da je nujno uh, nadomestiti direktivo 96. Potrebno je ne le spoštovati eh, pravila, ampak jih tudi izvajati. Nova določila bi morala biti bolj jasna, bolj dosledna in poleg tega tudi lažje razumljiva. Hkrati pa je potrebno skrajšati tudi administrativne postopke. Potrebno je zagotoviti tudi določeno prožnost eh, glede eh, spremembe točke E, ko gre za eh, uredbo 1272. Poleg tega je potrebno poskrbeti tudi za natančno klasifikacijo nevarnih snovi. Lepo. Hvala lepa. Gospod Mitro Repo. Eh, äänestin tämän mietinnön puolesta, sillä tiedottaminen suuron... Hvala lepa. Glasoval sem za, kajti informacije za javnost v primeru nesreče so izrednega pomena. Ljudje morajo vedeti, kaj so razlogi za nesreče in kakšne so posledice nesreč. Ne bi smeli podcenjevati tveganja nesreč ne bi smeli ogrožati javnega zdravja. Morali bi poustriti pravila in informacije za javnost bi morale biti razširjene. Poročilo bo prispevalo eh, k okrepljeni eh, javni varnosti in to tudi podpiram. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Jar. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nesreča v Italijo, nesreča s Svesom je zahtevala številna življenja in to je pokazalo, kako pomembno je, da uvedemo preprečevalne ukrepe pri industrijskih nesrečah, zato da se takšne nesreče ne bi dogajale, če pa se že zgodijo, da uvedemo primerne varnostne ukrepe. Imamo Sevizo 1 in Sevizo 2, sedaj pa imamo Sevizo 3. In upravljavci in pa podjetja so zavezane k temu, da se izogibajo nesrečam. Poleg tega morajo upravljavci uvesti večstopenski postopek in bolj, ko so nevarni snovi, ostrejša so pravila. In eh, tudi proizvodne enote morajo eh, imeti načrte za evakuacijo in tako naprej. Sedanja direktiva obsega 10 tisoč obratov in že število kaže, kako pomembno to je. In zato sem to poročilo nesporno podporo. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Jar. Sedaj pa kolega Henan. Čudno je, glede na to, kaj se dogaja zunaj parlamenta, finančna kriza naprimer, mi pa govorimo o velikih nesrečah, kjer so upletene nevarne snovi ampak to poročilo ima pomankljivosti. Najnevarnejša snov je evro. Vem, da ima so nekateri alergični nasnovi v kovancih. Ampak kaj se je zgodilo? naši, eh, naše vodje so tako zanesle sanje, da so spregledali vse gospodarske nevarnosti in posledica je bila katastrofalna in to danes doživljamo okrog sebe. Um, preseljevanje, obup, revščina in pa dviganje davkov. In to samo zato, ker smo se tako zaljubili v te sanje, da bo Evropa vedno bolj združena. Zunaj parlamenta v Bruslju. vidimo veliko simbolov, simbolov evra. Ampak enkrat bodo arheologi našli dokaze veličine teh simbolov, ampak to je vse, kar bo ostalo. Hvala. Dank, Hvala lepa, kolega Henan. Prisluhnili smo vam, čeprav niste govorili o temi. Za takšne prispevke imamo drugačen format. Kolegica Basesko. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Glasovala sem za to poročilo. Kajti Moramo se izogniti hudim nesrečam. Pomislimo naprimer na nesrečo leta 2010, ko um, se je rdeča snov razlila v, na mačarskem in to je ogrožalo uh, življenja ljudi. Videti je, da zakonodaja, ki jo imamo, dobro deluje, ampak potrebujemo upravne izboljšave. Najpomembnejše spremembe se nanašajo na dostop do informacij in pa na udeležbo javnosti pri odločitvah. Treba je zagotoviti zaščito. In direktivo bi morali v tem smislu izboljšati. Dostop do pravosodja je pomemben, pa tudi obveščanje javnosti. Pomembno je to, kajti to lahko prispeva k zaupanju. Torej, treba je dati na voljo natančne informacije in na ta način bi se lahko izognili hudim nesrečam. Hvala lepa, kolegica Basejsko, sedaj pa kolega Kamal. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Pomembno je, da eh, imamo pred očmi vse nevarne snovi. In zelo sem vesel, da smo si pogledali to temo. Ampak pogledati bi si morali tudi toksično zadolženost, kajti vlade so zapravljali več denarja, kot bi ga smele. Tudi to so nevarne snovi. In vlade so trošile več, kot so pregospodarile. Pogledati bi si morali tudi moralna tveganja. Kajti sedaj spodbujamo to, da bi morale eh, banke imeli, imeti več denarja, ampak to še spodbuja tveganja. In poglejmo se tudi grožnjo evra za države, ki niso konkurenčne. Poglejte, kaj se dogaja v Grčiji in v Španiji, ki tega ne morajo ohranjati in to je tveganje za državljane. Pogledati bi si morali vse nevarne snovi, tudi tiste snovi, ki lahko povzročijo, da bodo države revne. Hvala. Hvala lepa, kolega Kamal. Sedaj pa kolega Tenok. Aha, se upravičujem, smo pri koncu eh, seznama govornikov o tem poročilu, sedaj pa prehajamo k poročilu RIS. Eh, začel bo gospod Antonioci. <clears throat> Hvala lepa, gospod predsedojoči. Direktiva iz leta 2009 Evropskega parlamenta in sveta, ki se nanaša na živila namenjen dojenčkom in majhnim otrokom, določa osnovna pravila glede eh, sestavin in pa proizvodnje teh izdelkov. In eh, ta pravila izhajajo v glavnem iz leta 77 in ne ustrezajo več aktualni situaciji. Potrebna je torej revizija direktive in zato sem glasoval za predlog kolegice Ris. Nujno potrebno je, da zaščitimo potrošnike, da poenostavimo zakonodajo in da se soočimo z težavami, s katerimi se srečujejo države članice in pa proizvajalci pri tolmačenju različnih zakonodajnih aktov na tem področju. Na ta način bi lahko na enoten način obravnavali podobne izdelke v vsej Evropski uniji. To je pomembno za notranji trg, predvsem pa za majhne in srednje velika podjetja ter končne potrošnike. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Repo. Gospod predsedajoči, poskušal sem glasovati za to poročilo, ampak eh, moja naprava ni delovala. Informacije za javnost eh, so zelo pomemben vidik tega poročila in pa ciljne skupine, to so ranljivi majhni otroci. Debelost otrok je velik problem v Evropi in raziskave kažejo, da oglasi glede otroške eh, hrane vplivajo na vedenje otrok. In potrošniki bi morali dobiti samo natančne informacije podpiram to zamisel, kajti oglasi menijo, eh, so namenjeni ustvarjanju dobička, ne pa obveščanju. In proizvajalci so včasih brezsramni pri svojih eh, metodah, kajti želijo samo dobiček in potem nudijo eh, izdelke za otroke, ki vsebujejo veliko maščobe, sladkorja in soli. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Jar. Ja, e Hvala lepa. Junija 2011 je komisija eh, izdelala predlog o reformi sedanje zakonodaje in sedaj eh, imamo tudi specifična pravila za otroke in pa imamo tudi eh, informacije o živilih za posebne zdravstvene namene če, če hočemo zadeve poenostaviti, je to v praksi težko, kaj ti ljudje sledijo določenim dietam in zato potrebujajo informacije. In zelo sem hvaležen, da so v odboru za zdravje ta problem rešili, kaj ti po eni strani ne želimo zavajajočega oglaševanja, po drugi strani eh, potrebujemo natančne informacije, ampak informacije hkrati tudi ne sme biti preveč. Hvala lepa odboru za zdravje, ki se je uspel uveljaviti. In mislim, da je to tudi zgodba, ki jo bomo lahko razumno izvajali v praksi. In imeli bomo tudi možnost, da bomo preverili, ali poročilo gre v pravi smeri. Hvala lepa. Danke, Hvala lepa, kolega Jar, sedaj pa kolegica Nikolaj. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Eh, torej, menim, da je to poročilo eno izmed eh, najbolj pomembnih glasovanj danes. Eh, ne samo, da so spremenili direktivo iz leta 1974, eh, temveč je to poročilo namenjeno tudi eh, občutljivi kategoriji potrošnikov in to je zelo pomembno. Potrošniki so dostekrat žrtve neprimernega označevanja in to lahko seveda povzroči nastanek bolezni, ki jih je težko zdraviti in zaradi tega tudi pozdravljam določbe glede glutamata in gluteina v Eh, živilih. Eh, torej eh, obstaja seveda tudi netoleranca, in, ki povzroča pravzaprav številne bolezni. In mislim, da je treba poskrbeti še za spremne ukrepe, zato da bomo videli, kako bodo stvari delovale v praksi. Hvala lepa, gospa Jana Kodakis torej eh, hrana za posebne eh, potrebe, specializirane pijače in jedače za posebne eh, skupine ljudi. Torej, vse to najdemo na policah. Potrošniki potrebujejo izbiro, morajo pa seveda vedeti, kaj kupujejo in zaradi tega potrebujemo bolj natančna in preprosta pravila za označevanje dietnih proizvodov. In dejstvo je, da moramo seveda po drugi strani zmanjšati birokracijo. Nova zakonodaja pa olajšuje eh, tudi dostop eh, do trga za MSP-je in seveda potrebujejo ta podjetja preprosta pravila za to, da so lahko eh, konkurenčna in zaradi tega tudi podpiram to poročilo. Hvala lepa, kolegica eh, eh, Jana Kudakis. Eh, in sedaj sledi gospod Takula. Hvala lepa, gospod predsednik. Glasoval sem za poročilo RIS in čestitam gospe RIS k odličnemu dokumentu. Eh, tu govorimo torej o eh, prehrani za dojenčke, za otroke in informacije za javnost morajo temeljiti na jasnih dejstvih eh, in to ne sme biti preprosto oglaševanje. Ugotovil sem tudi, Eh, da eh, imamo seveda tudi določene snovi, ki bi lahko bile predmet posebnega eh, poročila. Čeprav bi morda lahko rekli, da je treba seveda spremeniti zakonodajo, jo ažurirati, kajti 35 let je pravzaprav dolga doba. Hvala lepa kolega Takola, sedaj pa kolegica Harkin. Hvala lepa, gospod predsednik. Podpiram poročevalko. Mislim, eh, da je eh, dokument eh, zelo skladen in proporcionalen in mm, vemo, da potrebujejo seveda od šestega meseca naprej dojenčki raznoliko prehrano. Sem pa seveda proti eh, določenim eh, oglaševanjem eh, za hrano za dojenčke in Govori se tudi o specializiranih revijah, vendar mnogi ne kupujejo teh specializiranih revij in prepoved oglaševanja za eh, eh, hrano za dojenčke je seveda eh, preveč omejujoča in preprost ta prepoved oglaševanja razen v specializiranih časopisih ni sorazmerna. Hvala lepa, sedaj pa kolegica Zaborska. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, vsebina živil za otroke in za uh, osebe z določenimi netolerancami, se pravi za posebne zdravstvene namene, uh, morajo biti jasno uh, opredeljena in tudi jasne morajo biti informacije, kajti napačne informacije so lahko škodljive za zdravje mi nočemo potrošnikom vzeti izbire, temveč ta izbira mora temeljiti na jasnih informacijah in zaradi tega tudi menim, da je oglaševanje za ta živila eh, eh, pomembno, da pa mora hkrati izpolnjevati eh, više etične zahteve. Torej, pridružujem se čestitkam poročevalki za njeno delo hvala lepa. Sedaj pa kolegica Vasesko. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Glasovala sem za to poročilo, kajti menim, da je zelo pomembno, da eh, ažuriramo zakonodajo tudi v zvezi z živili, ki imajo pač poseben pomen. Pravila so pomembna, potrebno je poskrbeti za racionalizacijo in mi potrebujemo jasna pravila za označevanje za eh, živila za posebne zdravstvene namene. Tu za ta sektor potrebujemo eh, dober, varen pravni okvir, kajti eh, treba je tudi olajšati birokratsko breme in treba je seveda tudi poenostaviti zakonodajo. Ista pravila naj bi veljala posod eh, po Evropski uniji, se pravi, na ta način bi zagotovili tudi večjo varnost za potrošnike eh, in eh, lahko bi tudi bolje delovali znotraj eh, skupnega trga. Eh, Hvala lepa, to so bile obrazložitve v zvezi s poročilom eh, RIS. Sedaj pa imamo obrazložitve v zvezi z resolucijami. Najprej javno posvetovanje in njihova razpoložljivost v vseh jezikih EU. Začel bo kolega Bilan. Ja, kolegi Bilan. Kolega Bilan. <laughs> Dziękuję bardzo, e, panie przewodniczący. Najlepša hvala, gospod predsednik. Raznolikost jezikov v Evropski uniji lahko povzroči eh, probleme v javni upravi, v informacijah. Eh, in ker pač imajo državljane pravice do eh, javnih posvetovanj, je treba seveda njim ponuditi možnost eh, dostopa v lastnem jeziku. Eh, na ta način bomo imeli tudi dobro sožitje v okviru naše evropske eh, družine. Na ta način bomo okrepili tudi direktno, neposredno demokracijo sodelovanje v javnih posvetovanjih je tudi znak eh, političnega angažmaja državljanov, večjega zaupanja. Eh, v okviru Evropskega leta državljanov moramo senzibilizirati javnost in jim eh, predočiti njihove pravice. Zanašam se na pravico do posvetovanj v okviru nevladnih organizacij. Eh, torej, pomembno je, da državljani komunicirajo v lastnem jeziku in zaradi tega sem eh, glasoval za. Eh, hvala lepa, sedaj kolega Henan. Hvala lepa. Pravica državljanov, da Eh, komunicirajo z institucijami v Bruslju v lastnem jeziku, je pravzaprav zelo eh, pomembna. In zelo malo razumevanja imam za argumente, ki jih eh, slišim. Gre za vprašanje, naprimer, ali v parlamentu naj govorimo vse jezike ali samo določene. Če pa eh, bi odpravili seveda jezike, bi odpravili tudi eh, oviro na poti do neke eh, naddržave, superdržave. In Eh, dejstvo je, da tu pravzaprav nastane, nastajajo v tej hiši določene fraze, ki se uporabljajo samo tukaj. Več Evrope, več teh pravic in uh, to in ono. To so fraze, ki jih uporabljajo eurokrati in poslanci. In uh, George Orwell je pravzaprav o tem že uh, govoril, o posebnih uh, govorih, ki se uporabljajo v določenih zaprtih družbah. Uh, torej, če govorimo v klišejih, to seveda tudi pomeni, da razmišljamo delamo v klišejih. Hvala lepa, kolega Hennan, sedaj pa kolega Takula. Arvoisa puhemies, minusta tämä on erittäin tärkeä päätöslausuma esitys ja äänestin sen pu- Najlepša hvala, to je seveda zelo pomemben predlog resolucije, glasoval sem za, zaradi tega, ker gre za javna posvetovanja in uh, Vprašanje, ali naj bodo na voljo vseh jezikih, če ne bi bila Evropska unija verodostojna v očeh njenih državljanov, mora seveda dati informacije v njihovih jezikih in na ta način lahko pridobi njihovo zaupanje. To je pravzaprav edino področje, kjer moramo podvojiti naša prizadevanja. Ljudje potrebujejo informacije v jasnem jeziku o Evropske unije, o vlogi v e EU, o institucijah, eh, potrebuje pač dokumente in eh, posvetovanja v svojem jeziku. In to je pravzaprav temelj za evropsko demokracija in Evropski parlament je demokratsko telo in mora braniti pravice državljanov do informacij v lastnem jeziku. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Takula. Sedaj pa kolegica Harkin. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj dodam še en klišej v parlamentu včasih govorimo o demokratskem deficitu in na ta način bomo kos demokratskemu uh, deficitu. Uh, jaz državljanom pravim, ni dovolj, da glasujete za svoje poslance, lahko vplivate na drugačen način in to lahko storite, naprimer, tako, da sodelujete pri javnih posvetovanjih. Torej, jaz stalno informiram zainteresirane o tekočih posvetovanjih, zaradi tega, ker menim, da je to zelo koristno uredjo. Pomembno je, da državljani lahko komunicirajo v lastnem jeziku, zelo pomembno je, da irski govorci eh, govorijo eh, s komisijo v lastnem jeziku, vendar jezik ni edina ovira. Enako pomembno je, da imajo eh, dostop eh, tudi eh, osebe z invalidnostjo. Torej, v uh, zelo kratkem uh, času se lahko vključijo v konsultacije uh, nevladne organizacije, uh, vendar navadni ljudje, ki potrebujejo več časa in zaradi tega mora tudi obdobje za posvetovanje biti daljše. Hvala lepa, sedaj pa kolegica Zaborska. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eh, lahko bi se zdelo, da v tem času, ko iščemo rešitve za finančno krizo, da je v tem času večjezičnost nekaj manj pomembnega, vendar te stvari so posvezane treba je ohranjati solidarnost eh, med državami članicami in če bi nekateri državljani dobili občutek, da Evropa ne govori z njihovim eh, jezikom, potem bi to bilo zelo slabo in zaradi tega je tudi danes zelo pomembno, da Evropska unija eh, govori z državljani v vseh uradnih jezikih. Hvala. Lepa, sedaj pa kolegica Basesku. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Glasovala sem za, zaradi tega, ker se javna posvetovanja dosti krat nanašajo na zelo pomembna področja in je sodelovanje državljanov še premajhno. Nevladne organizacije, sindikati in sredstva množičnega eh, obveščanja bi se morali bolj vključiti, informacije bi morale biti bolj dostopne. Sodelovanje javnosti je zelo pomemben element eh, demokratskega upravljanja. Eh, prevod v vse uradne jezike Evropske unije je zaradi tega zelo pomemben in mi moramo storiti vse za to, da bi vsi državljani Evropske unije eh, lahko sodelovali v posvetovanjih. Eh, eh žal pa posvetovanja niso dovolj dobro organizirana. Treba je zagotoviti ozaveščanje o koristi Eh, posvetovanja. Treba jih je obvestiti o njihovih pravicah. Evropska komisija mora tudi sprejeti ukrepe, da zmanjša razlike pri eh, informiranju državljanov. Hvala lepa, kolegica Basesko, sedaj kolega Tenok. Eh, torej, javna posvetovanja morajo biti na voljo v vseh jezikih Evropska unija. Vsak državljan naše unije mora govoriti z institucijami v uradnih jezikih Evropske unije. To je treba spoštovati in tudi vsa posvetovanja morajo biti dostopna na enak način za vse. Ne pa ne. Eh, podpiram pa eh, več jezičnosti v naših institucijah za naše poslance in uradnike, ker je to eh, predrago. Mislim, da bi bilo dovolj, če bi imeli francoščino, nemščino in angliščino. V Združenih narodih imajo šest jezikov, v svetu Evrope pa imajo samo dva jezika. Samo Evropska unija v času vrčevanja pač še naprej neguje več jezičnost. Hvala lepa. E, to je bil zadnji prispevek v zvezi z javnimi posvetovanji, sedaj pa obrazložitve v zvezi z razmerami v Tibetu, kolega Henan. E, hvala lepa. E, že prej sem govoril o romanu 1984 in tudi tu imamo določene kontradikcije v naših glavah mnoge ljudi bodo za pravice eh, določenih eh, domorodskih eh, skupin nekje na svetu, bodo pa proti multikulturnosti na drugih koncih sveta. Torej v o Tibetu pa naslednje. Dosti krat se trpljamo po rami, eh, kako skrbimo za demokracijo in podobno. Vendar, če bi pravzaprav eh, isto logiko uporabili za Evropsko unijo, ali bi bilo za eh, prebivalce Tibeta bolje, če bi imeli pač svoja pravila, svojo zakonodajo? Kako potem ne gre dobro pravzaprav? Eh, evropskim eh, državam, eh, čeprav so izvažale to idejo o demokraciji in samostojnosti. Hvala lepa, sedaj pa kolega Bütikofer. Hvala lepa, gospod predsednik. Glasoval sem proti tej resoluciji zaradi tega, ker menim, da je obžalovanja vredna provokacija proti kitajski politiki Evrope. S tem pravzaprav nismo naredili nič dobrega za človekove pravice. Parlament eh, je podlegal eh, separistični tibetans, separist, eh, tibetanskemu lobiju, ki želi pravzaprav motiti naše odnose s Kitajsko. Hvala lepa kolega Butikofer, sedaj kolega Tenok. Se opravičujem, gospod predsednik, glasoval sem za resolucijo v Tibetu. Eh, situacija v Tibetu je zelo slaba, eh, menihi so žrtve poniževanja in dobili smo pač eh, mnogo takih informacij. Mislim, da se moramo pravzaprav še bolj potruditi glede situacije človekovih pravic eh, v Tibetu. Potrebujemo pa seveda tudi dialog o človekovih pravicah s Kitajsko. In treba je tudi govoriti s predstavniki Dalajame o situaciji v Tibetu ko, kulturna avtonomija eh, Tibeta znotraj eh, Kitajske je zelo pomembna. Če se bo še več eh, Kitajcev preselilo v Tibet, se bo situacija še poslabšala. Hvala lepa. To je pravzaprav eh, zadnji prispevek eh, v zvezi z razmerami v Tibetu. Sedaj pa obrazložitve glasov v zvezi s prihodnostjo akta za enotni trg eh, začenja kolega Štadler včeraj sem že eh, rekel, da bom glasoval proti tej resoluciji, ki je samo nek placebo in pravzaprav eh, danes eh, imam še več razlogov. Gospa Lagarde in gospod je rekla, da bo ehm, čez tri mesece evro že pozabljen in Greenspan isto sedaj pravi, da smo priča neuspešnosti uspehu eh, evra. In kaj mi sedaj delamo? Delamo pač neko resolucijo o nadaljem razvoju eh, enotnega trga in zahtevamo še več pravil. S temi pravili bomo otežkočili situacijo za MSP-je. Še teže bodo ustvarjali delovna mesta. Eh, birokracija Eh, nadomešča eh, deloma nacionalno birokracijo ali pa jo še dopolnjuje. Eh, s tem ne ustvarjamo delovnih mest, mi rasti ne moramo politično uzakoniti, temveč jo moramo omogočiti in mi pravzaprav s te resolucijo ničesar ne dosežgamo in zaradi tega sem glasoval proti. Hvala lepa, sedaj pa kolegica Maconi. No, no. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ne ste... Strinjam se z kolegom, ki je pravkar govoril. Mislim, da je ta Evropski parlament odlično opravil svojo nalogo, ko je odobril eh, to resolucijo. Jasno je, da gre za nujno zadevo, poskrbeti moramo za zaokrožitev eh, notranjega trga, pri tem pa moramo poskrbeti tudi za izvajanje eh, zakonodajnega svežnja, ki ga že imamo. V tej resoluciji so štirje ključni elementi. Eh, več kot 90 odstotkov našega notranjega trga je odvisnega od majhnih in srednje velikih podjetij. Zaradi tega je potrebno o pravilih razmisliti tudi iz tega eh, vidika. Eh, če želimo rast, potem je trebno, potrebno razmisliti tudi o ulaganju. Trg uh, predstavlja gonilo gospodarstvo, gospodarstva in tako mora tudi ostati. In sedaj k zaključku vesela sem in predsedujoči je prekinil govornico. Coni. Hvala lepa, kolegica Maconi. E, kolegica Nikola je naslednja. E, hvala lepa, gospod predsednik. Glasovala sem za to poročilo. E, menim, da je poročilo. Eh, zelo pomemben prispevek za eh, enotni trg, eh, vseboje vizije in ponuja rešitve. Sodi med tiste, ki menijo, da je enotni trg pomemben element kohezije v Evropske uniji in tu gre za evropsko eh, birokracijo, ki jo pa želimo do leta 2020 zmanjšati za 25 odstotkov. Vse države članice pa bi morale tudi delati na tem, da bi eh, olajšale dostop eh, družbe zasebnikov do bolj fleksibilne uprave. Rada bi opozorila tudi na Eh, medsebojno priznavanje poklicnih kvalifikacij, kajti to direktiva tudi predvideva in to bi bil tudi pomemben korak v smeri boljše fleksibilnosti in dostopa do trga dela v Evropi in s tem bi imeli pravzaprav zelo pozitiven učinek. Hvala lepa. Eh, kolegice Rojtove, ni tukaj sedaj kolega Keli. Uh, eh, Eh, najlepša hvala, gospod predsednik. Vesel sem bil, da sem lahko glasoval za eh, to pomembno poročilo, v skladu seveda tudi z mojo politično skupino. Razen eh, člena 22, ki govori o koordinaciji davčnih politik. Imamo rahle dvome glede eh, te točke in zaradi tega tudi nismo mogli podpreti eh, tega člena in zaradi tega smo se tudi vzdržali pri tej točki. Obstaja cela vrsta eh, eh, dobrih eh, stvari v tem poročilu in če nam bo uspelo udejaniti enotni trg, eh, se bomo lahko tudi rešili ekonomske eh, krize v Evropi. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Kelly. Sedaj pa kolegica Basesku. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Glasovala sem za to resolucijo, eh, ker je enotni trg eh, eden izmed najpomembnejših vidikov Evropske unije in je konsolidacija zelo pomembna. Enotni trg je pred velikimi izzivi in ves potencial za rast še vedno ni izkoriščen. Zakon, enotnega trga seveda lahko eh, pomaga razvijati ekonomijo in lahko ustvarja delovna mesta in zaradi tega se morajo tudi države članice bolje zauzemati za boljše funkcioniranje enotnega trga. Mi želimo inteligentno, pametno rast, eh, vključiti vse in tu so potrebni konkretni ukrepi. Večja mobilnost dobro usposobljenih strokovnjakov je potrebna in na ta način bi lahko povečali konkurenčnost evropskega gospodarstva. Vse ovire pri eh, dostopu romunskih eh, delavcev do trga dela bi bilo treba odpraviti. Hvala lepa. Hvala lepa kolegica Basescu. Eh, sedaj pa kolega Kamal. Ena izmed žalostnih stvari pri reakciji politikov v EU na finančno krizo je, da eh, sicer govorijo o varčnosti in varčevanju, ni pa alternativnega načrta. Hkrati pa seveda moramo poiskati ukrepe, ki bodo pospešili rast in s katerimi bomo eh, zagotovili, da bodo nastajala nova delovna mesta. Eh, vendar v tem trenutku nimamo boljših. O, rodi, ne glede na to, ali ste skeptični ali pa verjamete v Evropsko unijo, eh, potreben je enotni trg. Mi moramo spodbujati eh, enotni trg in zaradi tega tudi eh, podpiram ta akt za enotni trg, kajti ta bo zmanjševal razlike med posameznimi državami članicami. Mi moramo našim podjetnikom dati večji trg, moramo jim dati eh, platformo za eh, nastop na globalnem odru in eh, sicer pač eh, ne bodo kos eh, velikim trgom drugot. Hvala lepa, kolega Kamal in sedaj kolega Tenok. Gospod predsednik, glasoval sem za uh, resolucijo o prihodnosti akta za enotni trg. Enotni trg je eden izmed uh, triumfov Evropske unije in uh, je ponudil tudi državljanom in uh, podjetjem veliko priložnosti ustvarja rast in nova delovna mesta. Vendar mi moramo biti zelo previdni. Uh, vsi ukrepi v euroobmočju glede bančne uh, in fiskalne uh, unije ne smejo pravzaprav ogroziti eh, eh, gospodarstva in finančnih institucij v Združenem kraljestvu. Mi bi lahko tudi okrepili eh, učinkovitost s direktivo o storitvah, mi bi lahko odpravili birokracijo pri svobodnem gibanju blaga ljudi in tako naprej. Eh, hvala lepa, toliko o prihodnosti akta za enotni trg. Sedaj pa obrazložitve glasov v zvezi s predlogom resolucije o prihodnosti evropskega prava družb, kolegica Maconi. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Glasovala sem za to resolucijo, kaj ti menim, da je ključnega pomena, da Evropska komisija nadaljuje z javnimi posveti eh, o prihodnosti evropskega prava družb. Študije kažejo, da vedno več podjetij, ki eh, delujejo na notranjem trgu, deluje na čezmejni osnovi. Zaradi tega je potrebno razviti eh, tudi ustrezne poslovne modele. Evropski komisiji smo s to resolucijo dali tudi jasna določila, ki se jih mora držati. Potrebno je upoštevati predvsem vlogo majhnih in srednje velikih podjetij, eh, hkrati pa je potrebno spoštovati eh, tudi prosti pretok. Upam, da bo komisija spoštovala roke in pa zahteve Evropskega parlamenta. Hvala lepa. Lepo kolegica Maconi, kolegice Rojtove še zmeraj ni, tako da je na vrsti kolega Bjelan pani przewodnicząca! wszelkie działania mające na celu e, predsedujoči veliko je ukrepov e, ki naj bi zagotovili večjo preglednost in pa poenostavitev pravil e, na področju podjetništva to bi omogočilo večjo konkurenčnost na trgu enako pa velja tudi za pravo družb v številnih državah članicah se pojavljajo težave z različnim tolmačenjem eh, prava. Glasoval sem torej za to resolucijo, kajti nanaša se na eh, pomen poenostavitve pravil in eh, na zmanjšanje upravnega bremena. Hkrati pa govori tudi o skupnih pravilih, enotnih pravilih in pa o bolj pregledni pravni strukturi. Hkrati pa je ta resolucija tudi v korist majhnih in srednje velikih podjetij. Hvala lepa, gospod Bielan, gospa Vasesko. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Glasovala sem za to resolucijo, kajti pravice družb je potrebno zaščititi, to lahko prispeva k uspehu notranjega trga. Potrebno je zaščititi eh, pravice delničarjev in zagotoviti jasen pravni okvir. Evropska unija potrebuje zakonodajo, eh, ki bo ustrezala trenutni gospodarski situaciji v Evropi. Sem mnenja, da je potrebna harmonizacija temeljnih eh, pravil eh, in pa evropskega prava družb. To bi bilo tako v korist delničarjev, kakor tudi v korist potrošnikov. Družbe igrajo eh, zelo pomembno vlogo tudi pri gospodarskem razvoju in pa pri inovacijah. upoštevati moramo vsa pravila za dobro upravljanje družb. Evropska zakonodaja mora biti bolj enostavna. Najlepša hvala. Hvala lepa, kolegica Pasesko. Toliko o prihodnosti evropskega prava družb. Sedaj pa k obrazložitvam glasov v zvezi z predlogom resolucije z naslovom k okrevanju številnimi novimi delovnimi mesti. Gospa Maconi nas je nažalost morala zapustiti, zato je sedaj na vrsti kolegica Nikole. Hvala lepa. Mislim, da v tem trenutku analiza udeležbe Evropske komisije pri zagotavljanju novih eh, delovnih mest eh, predstavlja zelo pomemben korak. Ocena trenutne situacije na trgu delovne sile je zelo realistična. Potrebno je upoštevati situacijo na trgu delovne, mest, na trgu delovne sile, potrebno pa je upoštevati eh, tudi število tistih, ki predčasno prenehajo z šolanjem poklicno izobraževanje moramo eh, prilagoditi eh, trgu delovne sile. Zato tudi pozdravljam odločitev, da bi poenostavili obdavčevanje delovne sile, kajti eh, davki so trenutno v številnih državah članicah še zmeraj previsoki. Mislim, da je to pomembno poročilo, ki predstavlja dobro analizo in verjamem v to, da bodo države članice spoštovale vsa, vse zahteve tega poročila. Hvala lepa, kolegica Nikola in kolega Henen. Hvala lepa, gospod predsedujoči. K ukrevanju številnimi novimi delovnimi mesti. No, to pa res je eden izmed najbolj neumnih naslovov, ki eh, smo si ga lahko izmislili. Vse te obljube smo že slišali ko sem postal poslanec, smo imeli Lizbonsko pogodbo. Evropa naj bi postala najbolj konkurenčno gospodarstvo na svetu do leta 2010. No, leto 2010 je že daleč za nami in vprašajmo se, kakšna je situacija. Potem je tukaj evro. Monetarna unija naj bi eh, poskrbila za številna nova delovna mesta v Evropski uniji in vemo tudi, kaj se je zgodilo glede tega. Sedaj pa smo pri okrevanju številnimi davimi delovnimi mesti. De torej, resnica je, da mi politiki nismo sposobni sprejeti učinkovite zakonodaje. Mislim, da bi lahko prenehali z uničevanjem delovnih mest. To namreč počnemo za to nepotrebno zakonodajo. Dovolimo podjetnikom, da bodo ustvarili nova delovna mesta. Oni so namreč gonila našega gospodarstva. Hvala lepa, kolega Henen, kolegica Harkin. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Strinjam se s gospodom Henanom. Ta naslov eh, je zagotovo navdihujoč, ampak če že je tako navdihujoč, potem moramo poskrbeti tudi, da ga zapolnimo z vsebino. Danes smo podprli svežen ulagan, eh, s katerim naj bi poskrbeli za nova delovna mesta. S tem eh, smo državljanom jasno povedali, da želimo uskladiti trenutni varčevalni pristop z svežnjom za nova delovna mesta. Upam, da nam je prisluhnil tudi svet. Ko uh, smo glasovali za fiskalni pakt, eh, ne vem, ali je bil pričakovan tudi uh, svežen investicij, saj ne v takšnem obsegu, kot ga imamo sedaj. Uh, Dober je tudi načrt za poklicno usposabljanje zaposlenih. Tukaj se kaže evropska dodana vrednost in zaradi tega pozivam svet, da preneha z eh, blokiranjem eh, in eh, da poskrbi za napredek na tem področju. Hvala lepa, kolegica Harkin. Kolega Kelly. Hvala lepa, gospod predsedojoči naredil sem napako, ko sem glasoval o tem poročilu. Pri eh, prvem glasovanju pa sem pritisnil na napačen gumb. Eh, o tem se bom pogovoril tudi z pristojno službo. Do leta 2020 naj bi poskrbeli za 75 odstotno zaposlenost, trenutno ta znaša 69 odstotkov. 75 eh, odstotkov se morda ne zdi tako veliko, ampak eh, to je približno 70,7 milijonov delovnih mest. Eh, to pa je zagotovo visoka številka. Gospod Henan je omenil, da ne moremo kot politiki ustvarjati novih delovnih mest, lahko pa poskrbimo za ustrezne pogoje. In pri tem je bila pomembna tudi izjava gospoda Barnjeja, standardizacija za okrožitev notranjega trga eh, in pa evropski patent. Eh, če vse to združimo, lahko pomagamo pri ustvarjanju novih delovnih mest in upam, da bomo eh, do leta 2020 dosegli naš cilj 75 odstotno zaposlenost v Evropski uniji. Hvala lepa. Sedaj pa kolegica Basesko. Hvala lepa, gospod predsednik predsedujoči, glasovala sem za to resolucijo. Strinjam se s tem, da je potrebno poskrbeti za nov zagon gospodarstva v Evropski uniji, to pa je v veliki meri eh, povezano z številom delovnih mest. Komisija je podala številne predloge, svet je prijel, sprejel številne sklepe, sedaj pa je čas, da vse te sklepe podpremo z konkretnimi dejanji. sprejeti, prejeti moramo ustrezne informacije o 82 milijonih evrov, ki naj bi bila namenjena majhnim in srednje velikim podjetjem za ustvarjanje novih delovnih mest za mlade in za podporo mladim podjetnikom. Tudi pisno sem se obrnila na komisijo z tem vprašanjem. Potrebno je zagotoviti jamstva za mlade, potrebno je zagotoviti uh, upanje uh, in uresničitev cilja do konca leta. Poleg tega je potrebno poskrbeti tudi za učinkovit prehod od eh, zaključka šolanja pa do prvega delovnega mesta. Najlepša hvala. Hvala lepa, kolegica Basesko. Na vrsti je kolega Kamal. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Mislim, da je ta razprava zelo pomembna in da kaže razliko, ki obstaja med levico in pa desnico. Desnica verjame v liberalen pristop k gospodarstvu. Levica pa meni, da lahko uporabimo še več davkoplačevalskega denarja in ustvarimo uh, neka navidezna delovna mesta če boste glasovali eh, za desnico, tako pravijo v predvolilnem boju, potem boste ne le izgubili vaše delovno mesto, ampak eh, boste hkrati tudi uničili rast. Ampak eh, to ne drži. Mi želimo poskrbeti za rast, vendar želimo moč vrniti gospodarstvu in pa podjetnikom. Oni so namreč tisti, ki lahko ustvarijo nova delovna mesta, ki lahko poskrbijo za rast gospodarstva in ki lahko ustvarijo tudi bolj trajnostna delovna mesta. Najlepša hvala. Hvala lepa, kolega Kamaje. Toliko o okrevanju s številnimi novimi delovnimi mesti. Sedaj pa obrazložitve glasov v zvezi z pohabljanjem ženskih spolnih organov. Gospa Maconi nas je morala nažalost zapustiti, kot sem že dejal, zato bo pričela gospa Nikolaj. Hvala lepa. Gospod predsedojoči, glasovala sem za to resolucijo in sicer iz dveh razlogov. Nažalost, obstajajo še zmeraj eh, barbarske metode v 21. stoletju v določenih družbah. Gre za veliko nasilje nad ženskami, 140 milijonov žensk na svetu eh, pa je žrtev takšnega ravnanja. Tukaj govorim tudi o milijonih žensk v Evropi. Mislim, da bi morala o tem razpravljati eh, tudi Generalna skupščina Združenih narodov. Nesprejemljivo pa je, da se to še zmeraj dogaja v Evropi. Gre za kršitev človekovih pravic in pa za kršitev eh, pravice do enakopravnosti. In obseg eh, takšnega ravnanja eh, je enostavno zaskrbljujoč. Hvala lepa, kolegica Nikolaj, kolegica Zaborska. Hvala lepa, gospod predsedujoči. glede na podatke Svetovne zdravstvene organizacije, imamo v Evropski uniji vsaj pol milijona deklic z pohabljenimi ženskimi spolnimi organi. Tukaj ne gre za verske običaje, ampak za barbarske posege. Tukaj gre za deklice, ki so mlajše od 15 let, bolečine so grozljive, in eh, škoda je nepopravljiva. Evropski parlament je sprejel že drugo izjavo na to temo, eh, že drugo resolucijo in eh, že drugič smo pozvali k prepovedi takšnih dejanj. Lahko podpremo organizacije, ki se, borimo, ki se borijo proti pohabljenju ženskih spolnih organov, poleg tega pa smo lahko bolj dejavni tudi sami, predvsem v tistih državah, kjer je ta praksa zelo razširjena. Najlepša hvala. Koleginca. Hvala lepa, kolegica Zaborska. Sedaj pa je na vrsti kolegica Basesko. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Glasovala sem za uh, to resolucijo, kajti pohabljanje ženskih spolnih organov uh, predstavlja uh, barbarsko dejanje, ki je nespremljivo v 21. stoletju. Psihične in fizične posledice uh, za ženske lahko ogrožajo zdravje in tudi vodijo v smrt. Na leto je zaradi tega prizadetih uh, veliko žensk in deklic, govorimo o treh milijonih tudi na ozemlju Evropske unije. Trenutno v Franciji poteka postopek eh, proti družini, ki je eh, pohabila ženske spolne organe štirih čera. Potrebno je sprejeti ustrezna, konkretna dejanja na tem področju in upam, da bo tudi Generalna skupščina Združenih narodov sprejela resolucijo na to temo. Potrebno pa je poskrbeti tudi za kampanje za ozaveščanje. Hvala lepa, kolegica Basesko, sedaj pa kolega Tenok hvala lepa. Gospod predsedojoči, sam sem glasoval za eh, to resolucijo o pohabljanju ženskih spolnih organov. 140 milijonov eh, žensk in eh, deklic po svetu živi za posledicami pohabljanja ženskih spolnih organov. Veliko jih živi tudi v Evropi in tudi v mojem volilnem okrožju predstavlja to velik problem. To je sicer zelo razširjena praksa v Afriki, ampak ne predstavlja verskega običaja. Gre zgolj za barbarsko dejanje, ki povzroči nepopravljivo škodo pri mladih deklicah in ženskah. Poleg tega se tukaj pojavijo tudi zdravstvene težave, kot recimo krvavitve, nezmožnost zanositve, eh, prenos virusa HIV in tako naprej. Pozivam eh, torej vse, da poskrbimo za kriminalizacijo teh dejanj na ravni Evropske unije. V Združenem kraljestvu moramo poskrbeti za eh, bolj zaostreno preganjanje družin eh, in pa zdravnikov, ki pomagajo pri izvajanju te prakse. Hvala lepa, kolega Tenok. Toliko o pohabljanju ženskih spolnih organov pri deklicah in ženskah. Sedaj pa k eh, zadnjemu predlogu resolucije kolegov Žuvana Maconija in kolegice Harkin ni tukaj, kolegica Zaborska torej dobi besedo. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Ta afera z prsnimi usadki francoskega podjetja PIP je rezultat pomankljivega prevzema odgovornosti in upam, da bo pritisk, ki se sedaj izvaja na Evropsko komisijo, vodil k temu, da bomo poskrbeli za nov pravni okvir za medicinsko tehnologijo na splošno. Potrebno je sprejeti konkretne ukrepe glede eh, izdelkov, ki eh, se pojavljajo na evropskem trgu. Poleg tega pa je potrebno poskrbeti tudi eh, za inšpekcije v podjetjih. Pozdravljam tudi dejstvo, da eh, bo potrebno upoštevati tudi vse druge pravne akte, ki obstajajo v državah članicah na to temo. Potrebno pa je poskrbeti tudi za sledljivost teh proizvodov. Hvala lepa, kolegica Zaborska. S tem smo zaključili z obrazložitvami glasov v zvezi s pomankljivimi silikonskimi prsnimi vsadki. S tem so obrazložitve glasov zaključene. Tolmačem in gospe Zaborski pa želim dober tek. S tem je zasedanje prekinjeno.